Dear colleagues, we can start our... Spoštovani kolegi, začnimo z našo sejo. Takoj bom mm, kar začel s točko 1, to je sprejetje dnevnega reda. Če nihče ne ugovarja, je s tem dnevni red sprejet brez sprememb. Točka 2 na našem dnevnem redu gre za sporočila predsednika lahko poročam z misij Envi. Vključuj, dokumenti vključujejo tudi poročilo parlamentarne misije za COP20 v Limi. Gre tudi eh, za priprave na srečanje februarja v Limi. Naslednje srečanje pa bo potekalo 8. junija ob sedmih zvečer. Takrat bo komisar Andriju Kajitis eh, podal poročilo o predlogu o gensko spremenjenih organizmih. Skupno javno zaslišanje bo 22. junija v ponedeljek, gre za skupno srečanje Envi in Deve glede trajnostnih razvojnih ciljev. Glede današnjega tolmačenja Tolmačenje je na voljo v 22 jezikih, razen stolčni in gelščini in kot običajno se naša seja prenaša tudi prek spleta. Tretja točka, sporočila predsednika glede odločitev oziroma priporočil koordinatorjev z 20. maja. Ta priporočila smo razposlali v elektronski obliki in če nišče ne ugovarja, jih s tem lahko sprejmemo. Sedaj pa prehajamo na četrto točko. Tu gre za poročilo odbora o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih o srednje velikih kurilnih napravah in novih živilih. Glede srednje velikih kurilnih naprav smo v Strasburu prejšnji teden eh, imeli prvi formalni trialog. Parlament, svet in komisija sta imela celovito izmenjavo mnen glede najbolj pomembnih političnih vprašanj pri tem dosjeju. Kljub um, močnem rahaljanju stališč med svetom in parlamentom glede nekaterih uh, ključnih uh, vidikov so um, razprave potekale v konstruktivnem vzdušju. In dogovorili smo se, da se bodo nekatera tehnična vprašanja podrobneje preučila pred naslednjim uh, drugim trialogom, ki bo potekal 2. junija glede novih živil smo se zadnjič odločili oziroma smo v tretjem trialogu podali predlog svetu in upamo, da se bomo lotili ključnih vidikov. Po eni strani gre tu za delegirane akte pri novih živilih in po drugi strani se porajajo težave pri kloniranju. Gre za vprašanje, ali se bomo odločili za člen ali za uvodno izjavo. Podali smo svoj predlog svetu in ta predlog z naše strani je bil v svetu zavrnjen. To pomeni, da bomo začeli z drugo obravnavo, tako da bodo raz, potekale razprave v drugem krogu. Sedaj pa prehajam na peto točko na dnevnem eh, redu. Tu gre za mene vrednosti emisij in homologacija za motorje z notranjim izgovorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo. Tu imamo osnutek poročila naše poročevalke gospe Gardini in najprej bom dal besedo Elizabeti, zato da predstavi osnutek poročila. Elizabeta. Grazie. Allora, intanto brevemente per... Hvala lepa najprej naj povem na kratko, da gre za uredbo, ki nadomešča eh, direktivo 9697 skozi 78 in ki jo eh, je predložila komisija novembra. S to uredbo naj bi uredili področje onesnažujočih ehm, delov, delcev iz motorja in tako, motorju in tako bi prispevali k boljšemu enotnemu trgu ter tudi uskladili razne proizvodne standarde v Evropski uniji. Novosti. Tukaj je zdaj nekaj novih kategorij, ki jih prejšnji predpisni urejal in še zlasti gre za motorje, ki imajo nižjo moč od 32 kW oziroma višjo od 64 kW, pa tudi motorji, ki so namenjeni za rečno plovbo. Poleg tega se tukaj osredotočamo tudi na mala in srednja podjetja, se skušamo na tak način pripraviti stabilen in eh, kakovosten eh, zakonodajni ukvir, ki bo omogočil tudi potrebne naložbe na srednji in dolgi rok. Eh, po mojem mnenju je predlog komisije v celoti gledano predlog, s katerim se lahko strinjamo. Gre za dobro izhodišče in seveda se to lahko kot pri vsakem predlogu še izboljša, pri čemer je treba upoštevati posebne značilnosti tega sektorja in nekatere različne tipologije motorjev, na katere se ta uredba nanaša. Poročilo, ki sem ga pripravila, je strukturirano iz 34 predlogov sprememb in med njimi bi želela izpostaviti zlasti nekatere, ne sicer vsakega posamezno, ampak po področjih. Torej, najprej bi želela upozoriti na rezervne, na motorje kot rezervne dele. Sama sem namreč naklonjena klauzuli, kakršno je predvidevala prejšnja direktiva. Um, 96, 97 uh, skozi 78 vendar na različen način. Mislim, da je mnenje, ki je bilo izglasovano v odboru IMKO v zvezi s datumom proizvodnje motorjev, um, predlog, ki ga ne moremo upoštevati tako, kot ga je odbor IMKO predstavil. Namreč pri motorjih ne moremo njihovih značilnosti povezovati z datumom proizvodnje. Lahko se pa strinjamo z drugimi točkami potem uh, tudi ta časovni okvir 10-15-16 let, ki bi se upošteval od začetka veljavnosti vsakega posameznega obdobja, znotraj katerega je treba zagotoviti možnost, da se uh, pokvarjen motor nadomesti z nadomestnim motorjem, to lahko predstavlja neko nadomestno možnost. Za druge dele, pa bi mogoče to obdobje lahko bilo še daljše eh, ob upoštevanju življenske dobe nekaterih eh, delov motorjev, ki je eh, tudi daljša in pri tem je treba upoštevati amortizacijo naložb, pa tudi tehnološki razvoj. Nekatere, nekateri predlogi sprememb tudi predlagajo neko prehodno obdobje. Namreč pri proizvodnji strojev in motorjev, če želimo obem vrstam podjetij omogočiti, da bi se lahko prilagodila na te nove zahteve, bi bilo po mojem mnenju treba podaljšati prehodno obdobje in pri tem vendarle postopati na uravnotežen način. Potem imamo še poseben sektor, to so mobilni žirjavi. Mislim, da bi za eh, te žirjave morali predvideti še dodatno šestmesečno prehodno obdobje, tako da bi prehodno obdobje trajalo v celoti 12 mesecev, kar je pomembno zaradi značilnosti teh eh, strojev v povezavi z njihovo velikostjo ter možnostjo prevoza še zlasti po cestah. Tudi to je treba povedati, da se eh, ti žerjavi proizvajajo in prodajajo v dokaj majhnih količinah. Potem še nekaj pragovi eh, za proizvodne zmožnosti MSP-jev. Ob novih omejitvah oziroma mejnih vrednostih emisij bo to gotovo pomenilo kar precej prilagajanja za vsa podjetja. Ampak glede na to, da vemo, da se velika podjetja eh, laže spopadajo s temi spremembami in se na nje prilagodijo, pa moramo upoštevati, da je za manjša podjetja to težje. Manjša podjetja namreč nimajo na voljo vseh najbolj relevantnih informacij se področja razvoja novih motorjev, naprimer, in zato se tu strinjam s komisijo, ki eh, dopušča dodatnih 12 mesecev prehodnega obdobja za mala podjetja. Ampak, če komisija eh, razume, eh, da so mala podjetja tista, ki proizvedejo manj kot 50 kosov letno, bi se meni zdelo vendarle eh, bolj razumno, če bi ta prak nekoliko zvišali in sicer na 80 komadov letno. Potem pa še železniško področje. Enoletno obdobje, ki ga predvideva komisija v svojem predlogu, ehm, lahko trči ob druge zahteve, ki jih že mora upoštevati železničarski sektor iz, um, v skladu z direktivo 2008 skozi 57 eh, in še v zvezi z uredbo o uh, vozilih. Torej, če primirjam, upoštevamo zahteve za železnišniški sektor glede na navedene predpise, mislim, da bi morali za nje predvideti možnost uporabe nadomestnih motorjev ob upoštevanju specifičnih lastnosti za ta sektor in zato bi eh, to obdobje morali povečati na 15 let. Poleg tega pa bi morali tudi uh, se zauzeti in tukaj upam, da me boste kolegi podprli za to, da bi uh, ta uredba začela veljati nekoliko kasneje. Po uh, vseh teh fazah za odobritve pa bi jaz želela upoštevati, da se motorje za um, železniški promet upoštevajo tudi za lokomotive. Potem pa še uh, pomorski promet. To je področje, ki predstavlja zelo velike stroške, poleg tega se letno proizvede zelo nizko število strojev in zato bi mogoče morali imeti nekoliko mehkejši pristop še zlasti za kategorijo težjih motorjev, za plovbo, še zlasti tistih, ki, se, um, ki so namenjeni rečni plovbi in tukaj bi lahko uporabili standarde ZDA, seveda ob upoštevanju konteksta, v katerem se mi nahajamo. V Evropski uniji je situacija seveda različna kot v Združenih državah, tudi zaradi gostote prebivalstva in zato bi lahko uh, ameriški standard uporabili tako, da bi upoštevali število trdih delcev za, um, pri motorjih, ki presegajo moč 300 kW. Potem pa imamo še kmetijske stroje. um, ki jih ureja uredba 167-2013. Ta ureja tudi um, mejne vrednosti emisij. No, in čeprav ti stroji ne spadajo v osko področje uporabe tega predpisa, bi bilo treba tudi to upoštevati. To so uh, posebni stroji, uh, ki jih je treba kot posebne obravnavati tudi zaradi njihove uporabe in velikosti. Gre za stroje, ki se uporabljajo v kmetijstvu in zato bi zahteve v tej peti fazi eh, pomenile tudi nek sistem after treatment in eh, tudi dizajn za te motorje, ki bo upošteval značilnosti njihove uporabe se pravi, motori bi morali biti nekoliko ožji, manjši, da se bodo lahko ti kmetijski stroji uporabljali tam, eh, kjer so potrebni znotraj vinogradov ali sadovnjakov, kjer so mire gotovo različne kot v Združenih državah. In zato pozivam komisijo naj upošteva specifične značilnosti teh vozil. No in na zadnje bi želela upozoriti še na revizijsko klauzulo v tem predpisu. Zdelo se mi je koristno, da bi predvideli tudi možnost, da bi v, za obdobje po peti fazi predvideli tudi določbo, v skladu s katero bi na podlagi obstoječih analiz in analize stroškov um, lahko predvideli še nadaljnje zmanjševanje emisij ter tako oblikovali nek scenarij za budočnost, na katerega bi se lahko naša industrija sklicevala. Namreč, kot smo rekli, ne moremo. Um, vzpostaviti neke okoljske politike, politike, ki se zauzema za javno zdravje in za zdravo okolje eh, in pri tem pustiti industriji eh, preširoke možnosti. Eh, industriji moramo omogočiti, da bo lahko svoje delovanje usmerila v skladu s temi zahtevami. Hvala. Uh, Tako. Sedaj pa lahko začnemo s predstavniki različnih političnih skupin, najprej za socialiste. Seb Dens. Uh, Hvala, predsednik. Gospe Gardini bi se rad zahvalil za upravljeno delo. Najprej ne povem, da smo imeli že nekaj konstruktivnih srečanj. Poročevalka je bila zelo konstruktivna pri sodelovanju s poročevalci v senci in mislim, da bomo našli pravo ravnotežje med ambicijami in fleksibilnostjo, ki jo potrebujemo. Kar se tiče konteksta, ko gre za emisije v nečestnem sektorju, ti prispevajo približno 15 pustov dušikovih oksidov in približno enak delež eh, izpustov trdnih delcev. In v Londonu, naprimer, so ti prispevki veliko višji. Um, trdni delci predstavljajo 15 odstotkov celotnih izpustov. Približno 19 odstotkov prebivalcev v Evropi je prebivalcev v mestih in so izpostavljeni višjim stopnjam izpustov. Več kot 400 tisoč ljudi um, umre v Evropski uniji letno zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku moja vloga kot poročevalec v sencu glede nacionalnih meja izpustov je, da tudi izpostavim pomembnost tovrstnih mej. Treba je namreč sprejeti ustrezne meje izpusta, tudi ko gre za naprimer MECD za leti 2020 in 2030. Glede nekaterih postopkov glede kršitve zakonodaje, ko gre za kakovost zraka, ki so bili sproženi med drugim tudi proti naši državi, kažejo, da je treba sprejeti ambiciozne načrte, če želimo spremeniti zadeva v prihodnih letih. Kajti drugače bomo v letu 2040 ugotovili, da številne države še vedno niso skladne in da številni državljani še vedno umirajo zaradi slabe kakovosti zraka. Na kratko bi rad eh, spregovoril o nekaterih vidikih poročila, o nekaterih vidikih, s katerimi se strinjamo in z nekaterimi, ki nam niso všeč. Glede prehodnega obdobja smo proti podaljšanju prehodnega obdobja, ki bi omogočalo vsem oblikam motorjev, da se še vedno daljajo na trg po sprejetju standardov. Prvotni predlog komisije za prehodno obdobje 18 mesecev se nam zdi dovoljšen in najvišja meja oziroma najviše prehodno obdobje bi moralo biti dovoljeno samo v specifičnih eh, primerjih, ko gre za specifične sektorje, kar bi zahtevalo podaljšanje prehodnega obdobja. Dodatne zamude pa bi zmanjšale koristi glede kakovosti zraka. Ključen element, ki ga ne bi pri tem smeli spregledati, je da bi lahko s to vrstnimi izjemami koristili največjim proizvajalcem. To bi bil lahko stranski proizvod v korist večjim proizvajalcem. To pa bi bilo slabo za MSP-je, ki bi torej, kopičili svoje zaloge in ne vstopali na trg. Glede nadomestnega motorja in uh, ugradnje nadomestnega motorja, menimo, da določbe niso dovolj striktne. Treba je predvideti tudi obdobje za dovoljenje za takšno nadomestitev in komisija predlaga deset let za vse oblike motorjev. Mi pa bi predlagali, da je sedem let bolj primerno obdobje. Prav tako bo treba preučiti, kako bi lahko mm, določbo za nadomestne nadzorje lahko povezali z obveznostjo nadgradnje, ko gre za necestno mobilno mehanizacijo. To bi bil tudi način za zmanjšanje izpustnih plinov in radi bi, da komisija razmisli o tem. Potem glede specifičnih izjem in odstopanj, tu je potrebno razmisliti o specifičnih primerjih um, in upravičenosti. Mislim, da smo nekaj pri, primerov slišali že danes. Če gospodarski stroški odtehtajo na to okoljske prihranke, mislim, da je treba potem razmisliti o izjemah. Če bomo od nekaterih sektorjev zahtevali manj, bo to pomenilo, da bi morali pri drugih sektorjih zahtevati več, tako da bo treba upoštevati obe poleti. Glede mejnih vrednosti v drugi prilogi, je predlog komisije usklajen v večji meri s predlogi za težke tovrnjake. So pa navedene v prilogi tudi nekatere mejne vrednosti, ki niso dovolj stroge, naprimer, ko gre za dizelske lokomotive. In od stopnje 3A nimamo ustrezne meje. 15 odstotkov vlakovnih kilometrov je še ved, se še vedno napaja prek dizelskega goriva, tako da je treba to omejiti. Prav tako bi morali tu zastaviti mejo, ki velja motorjo tudi pod eh, močjo 600 kW. Potem moram tu omeniti še uredbo o varnosti. To je predlog eh, oziroma določbe, ki starega predloga, ki jih v novem ne najdemo. Tu naj omenim predvsem eh, predlogo 10. In pri številnih področjih si želimo, da bi komisija ponovno uvedla zahteve glede varnosti v zakonodajo. Torej, naj sklenem, podpiramo prizadevanja mm, poročevalke, da bi sistem potrejevanja in izdajanja sporočeval nadomestili z elektronskim. Poleg tega bi ta sistem moral delovati v okviru sistema IMI za notranji trg, glede na to, da ta že deluje. In mislim, da bi se tako izognili nepotrebnim upravnim vremenom. Želimo tudi poročanje komisije glede spremljanja emisij in želimo si, da bi to mm, predstavili v leto 2023, eh, ne pa v leto 2025, kot predlaga komisija. Prav tako bi nas morali čim hitreje obvestiti, kako bo standardnim testiranjem, ki ga naprimer že poznamo eh, za cestna vozila. Hvala. Duncan. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Duncan. Najlepša hvala, predsednik. Skupina EKR podpira pristop in eh, čestitke gospa Gardini, opravili ste zelo zajeten kos dela. Slišali smo že od kolega Densa, kako pomembno se je ukvarjati s posameznimi tipi izpustov. Stopnje izpustov bi morali približati izpustom v ZDA in na japonskem, treba je sprejeti skupni pristop. In ne bi bil član skupine EKR, če, ne bi, če se ne bi sedaj specifično dotaknil posameznih elementov, naprimer, ko gre za dajanje na trg vozil z nadomestnim motorjem, kjer to praksa omogoča glede na življensko dobro vozil in eh, kjer bi bilo smiselno zamenjati manjše, manjše motorje, kjer bi to stalo manj kakor. Um, uporaba novega vozila, tako da tu lahko pozdravimo predlog spremembe poročevalke. Poročevalka pa je priznala tudi, da bi ambiciozne meje lahko imele negativne posledice za proizvajalce, ki bi lahko zapustili trg. Tako da mora biti zakonodaja dovolj robustna in fleksibilna, da bi dosegla želene cilje. In še zadnja pripomba, ki je dokaj majhna, ampak upam, da bo uživala podporo poročevalcev v senci. Sam namreč prihajam iz Škotske. To je regija ali najbolje rečem narodnost, nacija, ki ima dokaj dolgo um, obalo. In uh, imamo na primer posebno reševalne čovne, ki jih uporabljamo, s katerimi, m, mm, ki jih prevažajo večja pomorska plovila. In to so zelo pomembna plovila in tudi naprave, ki smo jih razvili za izdelavo tovrstnih eh, plovil, so zelo zahtevne in težko bi jih lahko spremeniti zaradi zahtev te uredbe, zaradi mm, posebnih težav pri mm, teh napravah, bi morali naprimer zmanjšati nevarnosti in težave, ko gre za hlajenje v teh motorjih. Sicer lahko spregovorim še bolj podrobno o teh vprašanjih, ampak mislim, da bi s tem preizkušal vaše potrpljenje. Upam pa, da bodo poročevalci v senci podprli tole mojo točko, ki mislim, da bo ključna sprememba v celotnem predlogu. Najlepša hvala. Sedaj pa za Alde, gospod Witema. Najlepša hvala predsednik, hvala poročevalki za dokaj pri, pragmatičen pristop in eh, hvala tudi za konstruktivni pristop večine drugih poročevalcev v senci. Bolje ali manj se strinjamo z stališči poročevalke. Seveda se je treba odzvati na potrebe posameznih sektorjev in upoštevati okoliščine. Glede na domest temnih eh, motorjev. Se mi zdi res zvomljivo, da bi bilo treba zavreči celotno napravo, če je popravljen samo motor. Mislim, da bi to bolj negativno vplivalo na okolje, kot če bi samo nadomestili originalni motor. Kar se tiče prehodnih obdobij, je treba tudi tu pre, pre, preučiti specifične primere. Tako bi lahko sprejeli konake boljši kakovosti zraka. Glede MSP-jev se mi zdi zelo pomembno, da preučimo tudi ta vidik in da najdemo razumne mejne vrednosti, tako da bomo našli neko srednjo vrednost, ki bo dobra za tako velika podjetja kot majhna in srednje velika. Z vidika nizozemske so pomembna tudi plovila na notranjih celinskih plovnih poteh. Tudi standarde tretjih držav, torej standardi ZDA, so zelo pomembni in naše standarde je treba uskladiti z njihovimi bolj ali manj je to to in cenim tudi delo z drugimi poročevalci v senci. Najlepša hvala, gospoda Eka ne vidim, tako da dobi besedo gospod Eichhardt. Uh, najlepša hvala, predsednik, najlepša hvala poročevalki Gardini za upravljeno delo pri tem dosjeju. Večkrat je bilo že omenjeno, da je ta dosje ključnega pomena. Čeprav se tema sliši zelo tehnično, naj, kot ste uvodoma dejali, gre za temo NRMM, Non-Road Mobile Machinery in um, ta tema ni blizu ljudem. Ima pa um, velike posledice za posameznike, kot je Seb Denz že povedal. In tako, da bi um, pritrdil cenjenemu kolegu iz EKR. EKR trenutno poroča o uredbi nek, ko gre za določanje zgornjih meja. In vsakič, ko se pogajamo s poročevalko EKR, vedno znova podarja, kako pomembno je imeti dobro direktivo o izvorih. Kajti, ko gre za določanje meja, če ne bomo imeli dobrih izhodišč, bo zelo težko ostati znotraj menjih vrednosti, ki smo si jih zastavili in tako bo komisija vedno znova opozarjala, da nismo v skladu z zakonodajo. Tako da EKR vedno govori o politiki glede samih virov in ta, o tem ravno sedaj razpravljamo. In kaj sedaj EKR počne, zavlečuje z izvajanjem in navaja če dalje več izjem. To ni najbolj dosledno, glede na to, da EKR vedno pozarja pomembnost koherentne politike. Tako da bi bilo dobro, da EKR najprej sama preveri, ali vodi koherentno politiko na interni ravni. Tu pa se spuščate v če dalje večji izjem in če dalje počasnejše izvajanje. Tako da je treba zagotoviti, da ne bomo sprejemali nekompatibilnih določb, ko gre za določanje zgornjih eh, meja za naprimer necestno mobilno mehanizacijo in druga področja. Tako da gospa Gardini verjetno ne bo presenečena, da kritično gledam na poročilo. Sicer seveda zelo cenim vaše delo, ampak vseeno se zastavljajo ne, nekatera uplašajalja. Naprimer, zakaj podalžu, podaljšujete fazo izvajanja iz 18 mesecev na 24? In tudi zakaj ste v predloga spremembe 16 in 17 unesli nekaj um, izjem? To je tudi vprašanje za komisijo kakšne so posledice teh izjem. Sam bi rad izvedel od komisije kaj več. Jasno je, da komisija ni predlagala tega. Ja, preden se spuščamo v te izjeme, katerim nisem naklonjen, bi najprej rad slišal komisijo glede tega, kakšne bodo posledice to vrstnih izjem in kaj želimo s tem pravzaprav doseči, kajti drugače bomo spet imeli nekakšen luk na švicarski sir, ki iz vizika zakonodaje ni koristen in tudi parlament se bo na to um, pritoževal, da je težko izvajati to vrstno luknjasto zakonodajo. Lahko pa bi že prej razmislili o to vrstnih težavah in jih preprečili. Poskušamo torej uskladiti nekatere zakonodajne akte, in, ampak eh, zdi se, da se želimo čim bolj približati ZDA. Seveda pa to ni povezano s te tipom. Naj samo zastavim vprašanje, ampak eh, zdi se mi, da v vseh novih zakonodajnih predlogih poskušamo vse uskladiti s stopnjami iz IDEA. Glede na to, da pravijo, da v te tipu oziroma da te tip ne bo vplival na našo zakonodajo, je vseeno presenetljivo, da to opažamo, zakaj pa se ne usklajujemo s Švico, naprimer, ki je zagotovo vodilna, ko gre za izvajanje menjih vrednosti glede necesne mobilne mehanizacije. Zakaj se torej ne oziramo po vodilni državi, ki kaže, da lahko izvajanje opravimo veliko hitreje, kot pravijo nekateri poslanci v dvorani. Tako da bi se morali obrniti na tiste, ki so v svetu vodilni, ne tiste, ki nazadujejo. In seveda to ponovno nima nič kakršne veze s tip, tipom, kot nam vedno znova zatrjujejo. Moram pa reči, da sem vedno bolj skeptičen glede teh izjav. Naj povem torej, da se veselim zagotovo razboljive razprave. Treba pa je zagotoviti, da bomo nekoliko bolj konsistentni in dosledni tudi v naših ciljih, ki jih želimo doseči v primerjavi z direktivom za nek. Tako da se veselim sodelovanja s poročevalko in tudi s poročevalci v senci. Če pa se bomo dogovorili za nadaljne izjeme in podaljšanje prehodnega obdobja, pa je treba imeti na voljo dobre argumente, ki pa jih zaenkrat še nisem slišal. Najlepša hvala, gospa Evi. Hvala, predsednik. Hvala tudi poročevalki za upravljeno delo. Pa čeprav v predlogu komisije manjka nekaj eh, parametrov, so najvišje vrednosti, ki se omenjajo, skladne s cilji za doseganje novih standardov. Zato so nekateri predlogi za mm, izjeme in za eh, kasnejši začetek veljave, ki jih ponuja poročevalka, mm, nekoliko neprepričljivi. Po drugi strani pa se strinjamo z nekaterimi predlogi sprememb, katerih namen je zmanjšanje upravnega bremena, še zlasti eh, glede izmenjave informacij med državami članicami. Strinjamo se tudi s tem certifikatom o skladnosti eh, in kodo, Eh, ki bi bila za to pripravljena v skupni bazi podatkov. Strinjam se sicer s kolegom Eichhautom o večini stvarih, ki jih je omenil in sicer še zlasti glede vpliva in uh, prisotnosti Združenih držav Amerike pri uh, področju uporabe te direktive v Evropi, kar je zaskrbljujoče. Hvala hvala, gospod predsedujoči. Želela bi najprej čestitati kolegici poročevalki Gardinjevi in ji izraziti globalno podporo za to poročilo. Izpostavila pa bi nekaj točk in še zlasti točke, ki zadevajo železniški sektor. Mogoče zato, ker v Franciji trenutno potekajo žgoče razprave o tem področju in sem se zato bolj posvetila tem vprašanjem. Ampak dejstvo je, da 80 odstotkov železniškega prometa danes poteka po elektrificiranih poteh, ampak še vedno ostaja tudi tistih 20 odstotkov. To pomeni lokomotive, ki se še uporabljajo zato, ker ni eh, na voljo primerne infrastrukture oziroma ker. Eh, Eh, ni drugih možnosti. Ti dizelski motori, ki se tu uporabljajo, morajo biti čim prej nadomeščeni zaradi razlogov, ki zadevajo kakovost zraka in eh, zdravje ljudi. Vsekakor pa v tem trenutku, ko skušamo spodbujati železniški promet, eh, ki se kar težko razvija v nekaterih državah, kot naprimer v naši, želim poudariti in to, da je res treba tukaj doseči določen napredek, hkrati pa ne smemo eh, pristati na to, da bomo pristali v slabšem konkurenčnem položaju. Um, in zato me nekoliko skrbijo členi 3, 31, 3 in 32, 4, ki predvidevajo zelo kratke roke za nadomestitev dizelskih motorjev, kar bi eh, železniškim družbam uh, povzročilo zelo velike težave. Te družbe namreč tudi same vlagajo dolgoročno in se morajo pri tem prilagajati novim zahtevam. Zato je treba, po mojem, predvideti več fleksibilnosti za um, nadomestitev dizelskih motorjev in zato podpiram predlog uh, gospe Gardinijeve, uh, Eh, v zvezi s predlogoma spremembe 16 in 17. Poleg tega komisija predvideva tudi prehodno obdobje, o čemer so že govorili nekateri kolegi in sicer od 12 do 18 mesecev za nadomestitev motorjev in strojev, ki so že na trgu. Po mojem je to obdobje nerealistično. Poglejmo si samo, koliko časa je potrebnega za to, da se objavi razpis in da se odda um, delo v skladu z razpisom. In zato potrebujemo več časa. Uh, od 18 do 24 mesecev, če želimo to uresničiti. Seveda eh, je poročevalka pripravila dokaj pragmatične predloge tudi v zvezi s tem. To sem želela tudi sama povedati v zvezi z, eh, z obravnavanim poročilom. Pripravila bom nekaj predlogov sprememb, ampak nasplošno lahko to, kar je bilo opravljeno, podprem. Voorzitter, dank u wel. Op de eerste plaats felicitatie aan mijn collega mevrouw Cardini. Eh, heel veel zaken die ook bij mij zijn aangereikt. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej ne se zahvalim poročevalki za to poročilo zlasti za vključitev traktorjev, kar je za nizozemsko zelo pomembno. Eh, kolega je že omenil plovbo po celinskih plovnih poteh. plovile, ki plujejo po rekah, so namreč eh, za nas prav tako pomembne kot pa cesta in železnica. In mislim, da želite uskladiti to z ameriškimi standardi. Ne? To drži? Če to drži, potem ne bom predlagala predlogov sprememb. Če pa vaš namen ni ta, da bi bila situacija v Evropi posebno skladna z ameriškimi standardi, pa bom vložila amadmaje. Z menoj so namreč eh, stopili v stik proizvajalci to vrstnih motorjev, ki so povedali, da bi jim za neuskladitvijo standardov z ameriški povzročili veliko težav. Mi lahko torej potrdite, da bo to usklajeno z ameriškimi standardi? Dobro, najlepša hvala, pravi predsednik. Gospod Escobar Guerrero za komisijo dobi besedo. Prosim vas, da pokomentirate predlog eh, poročevalke Grdinjeve. Merci. Euh, on voudrait d'abord remercier la, la rapportrice pour le, le travail constructif, l'atmosphère de travail. Najlepša hvala. Najprej poročevalki za konstruktivno vzdušje pri pripravi eh, tega dokumenta. Rezultati so dobri. Trenutni predlog, eh, kot se trenutno obra, obravnava tako v parlamentu kot na svetu med državami članicami, eh, je dober, mnenja gredo v isto smer in mislim, da bomo v končni fazi naredili korak naprej, da bomo dobili zakonodajno besedilo, ki bo omogočilo, da dosežemo okoljske cilje, hkrati pa, da zagotovimo tudi spoštovanje ciljev, ki so povezane z notrnim trgom. Štiri vrste komentarje imam. Prvič, opazili smo, da, držav, da podpirate eh, moderniziran sistem za izmenjavo podatkov. To pozdravljamo, to je dober znak. Kot drugo, glede določenih zadev želimo pokazati konstruktivnost, odprti duh tako rekoč in to smo mislim, da pokazali že na delovni skupini sveta. V prvi vrsti to zadeva določbe, ki se nanašajo na plovbo po celinskih plovnih poteh, potem kako zamenjati oziroma kako uporabljati nadomestne motorje, uporaba um, motorjev v železniškem prometu in pa klauzule v progledu. Tudi glede tega smo pripravljeni še se pogajati. Potem pa imamo določene zadeve, glede katerih se ne strinjamo posem. To zadeva izjeme in pa podaljšanje prehodnih obdobij. Ehm, mi menimo, da to ne bi bilo produktivno za dobro upravljanje zalog, tako ne za proizvajalce, kot za uporabnike, to ne bi bilo dobro. Potem kot eh, tretje, naj pokomentiram današnjo razpravo. Uh, Prvič s tem, da povem, da razumem, da imajo poslanci vprašanje, naprimer, zakaj nimamo določb glede retrofittinga. Res je to, da je to težava, to besedilo obstaja, oziroma to besedilo se nanaša samo na nove proizvode, ki bodo dani na trg, ampak morda je možno pregledati tudi predlog vašega odbora, ki je bil dan na mizo takrat, ko smo obravnavali evro 6 eh, za eh, tovornjake. Takrat se je namreč izkazalo, da zna biti prav, da preučimo tudi, kaj bi lahko naredili na področju retrofittinga. In ena izmed rešitev, ki jih je predlagal vaš odbor in um, komisija je ta predlog pozitivno ocenila, je bil ta, da bi poskušali določiti skupne kriterije v primeru tega, da bi imeli um, pač, um, pogoje za retrofitting na nacionalnem nivoju. To smo v preteklosti ocenili kot izvedljivo in to v zakonodajnem predlogu, ki je zelo podoben a, temu zakonodajnemu predlogu za necestno mobilno mehanizacijo. Potem pa še kako je ta predlog povezan z ameriškimi standardi. Ni povsem res, da smo povsem poštevali ameriške standarde tu, za določene standarde, za da smo ocenili, da so primerni, ampak za trde delce pa to ne drži. In mislim, da se glede tega lahko strinjamo vsi. Tam, glede trgi, trdih delcev, smo se odločili, da ameriška zakonodaja nima um, ničesar koristnega za ponuditi. Tako da je komisija se odločila, da bo ameriško zakonodajo upoštevala samo takrat, ko imajo stroge pogoje um, stroge standarde. Samo tam smo jih poštevali, na drugih področjih pa se nismo zgledovali po ameriških standardih. Kot drugo, in to dokazuje, dokazuje tudi ocena učinka, pred razpravami glede te tipa smo preučili, katere so najbolj primerni ameriški standarde, ki bi jih lahko uporabljali tudi mi. In kot tretjič, želim izpostaviti tudi to, da v tem sektorju, glede teh standardov, ne potekajo nekakršne razprave, uh, Eh, v povezavi s TTIP-om. Mi smo to ocenili posem neodvisno od TTIP-a in se odločili upoštevati tiste ameriške standarde, ki bodo pozitivne tudi za zdravje evropskih državljanov in za okolje. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo nazaj poročevalki gospe Gardini. Sì, grazie, presidente. Io ringrazio. Ja, hvala, predsednik. Uh, Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so podali svoje prispevke, še zlasti poročevalcem v senci, s katerimi smo začeli delati na zelo konstruktiven in pragmatičen način. Dobro sodelujemo in mislim, da vsi zasledujemo isti cilj, ki ga je poudarila tudi komisija in sicer, da bi pripravili zakonodajo, ki bo ščitila okolje in zdravje, pa tudi notranji trg. Ob Eh, gospodarski situaciji, ki jo imamo, je tudi to eh, pomembna prioriteta. Upam, da bomo sposobni najti tisto najvišjo možno točko zaščite okolja in zdravja, pri čemer je to naša prednostna naloga, seveda. Se pa moramo tudi zavedati, da se ukvarjamo s sektorjem, ki je izredno raznolik in raznovrsten in ki je že v veliki miri zmanjšal svoj doprinos k onesnaževanju. Zato je treba to tudi upoštevati, saj imamo po drugi strani tudi druge sektorje, ki so s tem delovanjem za izboljšanje kakovosti zraka komaj začeli in ki morajo še dati svoj doprinos. Tako da tukaj imamo nekje rezultate v smislu 98 do 99 odstotkov in zato govorimo o precej zanemarljivih številkah ampak ravno zato moramo najti tisto točko, ki ne bo kritična in ki bi zato lahko imela celo nasproten učinek na okolje. In zdaj, ko govorimo o železniškem prometu, je eh, tudi pri nas 80 odstotkov eh, železniških tirov električnih, ampak še vedno jih imamo 20 odstotkov na eh, drugorazrednih progah, še zlasti v gorskem območju, kjer uporabljamo dizelske eh, lokomotive in mogoče bi tam morali razmisliti o tem, kaj je bolj pomembno, ali res nadomestiti te lokomotive oziroma jih ukiniti in s tem povzročiti, da bo promet prešel na ceste in uh, da bo še več onesnaževanja. Torej, tukaj moramo biti zelo pazljivi. Uh, Zato mislim, da je treba vse točke obravnavati poglobljeno, eno za drugo. In tudi kolega iz stranke SND, ki pravi, da bi raje videl, da bi predvideli sedemletno obdobje kot pa desetletno, moramo tudi tukaj razmišljati konkretno. Res je sedemletno morda, obdobje morda boljše in to je v redu vendar pa si moramo dati dovolj časa, da bomo lahko razmislili in preverili vse konkretne predloge, saj gre tukaj za zelo konkretno področje v konkretnem svetu, eh, s katerim se ukvarjamo. In zato mislim, da sem vam predstavila pravo opredelitev in usmeritev te uredbe, ter uh, pravilne uh, omejitve in uh, tudi roke. Govorimo seveda o področju, ki je zelo raznovrstno, govorimo o strojih in motorjih, ki imajo zelo dolgo življenjsko dobo, ampak tudi tukaj so zelo velike, velike razlike od enega sektorja do drugega in zato bomo lahko v teh dneh še bolj podrobno o tem spregovorili, zato da si bomo zastavili pravilen cilj. Predvsem je tu pomembno, da govorimo o proizvajalcih. Ne vem namreč, če sem prav razumela kolega iz stranke EKR, ki pravi, da manjka proces za urejanje življenske dobe vozil. Eh, vsekakor gre za vprašanje, ki jo moramo imeti v mislih, kadar pripravljamo predpise za proizvajalce, vendar pa moramo pri tem paziti, da ne bodo naše zahteve preveč uh, stroge in da lahko pripeljejo samo do podaljšanja življenjske dobe za park vozil, ki povzroča veliko onesneževanja in na ta način lahko povzročimo ravno nasproten učinek od želenega. Vsekakor se zahvaljujem vsem za vaše prispevke in predloge, ki sem si jih zabeležila. Mislim, da je to koristen material, na podlagi katerega bomo lahko v naslednjih dneh in tednih nadaljevali z našim delom. Zato hvala vsem za sodelovanje do sedaj. Najlepša hvala. Roki za oddajo predlogov sprememb najprej 4. juni. Na inviju glede mandata bomo glasovali 15. julija. na odboru Invi oziroma o, o glasovanju na odboru pa, bom, pa bomo datum sprejeli kasneje. Za dve minuti gremo na pauzo, potem pa glasujemo. Dear colleagues, we can uh, start. Spoštovani kolegi, predlagam, da začnemo z glasovanjem. Prva točka je točka 6, dogovor v skladu s členom 106 poslovnika, umik nekaterih aromatičnih snovi seznama unije. To je eno glasovanje. Glasujemo. Yes.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 Vzpostavitev in delovanje rezerve za stabilnost trga za sistem Unije. Eh, glasujemo poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj glasujemo o poročilu kolegice Erans Garcia o predlogu v zvezi z najvišjimi dovoljenimi stopnjami radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateremkoli drugem radiološkem izrednem dogodku. Tako da bomo kar začeli s kompromisnim predlogom 1. Kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. Glasujemo o amandmaju 66, eh, kolegice Rivazi, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o amandmaju 130 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o amendmaju številka 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amendma 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amendma 112 za, proti, vzdržani, zavrnjeno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 vzdržani zavrnjeno. Amandma 14 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 72 za, proti, vzdržani, preverili bomo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 73 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Konec glasovanja.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 Amandma 79, kolegice Rivazi, za. Proti. Zdržani, preverili bomo to. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Amandmaja 18 in 81 sta je enaka za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj glasujemo o amandmaju 82 in sicer prvi del kot dodatek kompromisnemu predlogu 3 in sicer eh, še zlasti najbolj ranljivi segmenti družbe za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa kompromisni predlog 4 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 88 za proti vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o kompromisnem predlogu 87 za proti vzdržani zavrnjeno kompromisni predlog spremembe 89 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 90 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 91 za proti vzdržani, zavrnjeno. Amandma 92 oziroma ne se popravlja predsednik. Da, torej 92 za, proti, vzdržani, sprijeto. Imamo problem pri socialistih, nimajo rok. Predlog spremembe 93 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 96 za, proti, vzdržani, preverjamo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. sprejeto. Amandma 99 za, proti, vzdržani. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Amandma 102 za proti, vzdržani sprijeto. Amandma 103 za, proti, vzdržani. Preverimo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 104 za, proti, vzdržani zavrnjeno. In preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem. Amandma 21. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 6. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 23 za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa uvodne izjave. Amandma 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 30 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandmaja 31 in 32 za proti, zdržani, sprejeto. Amandma 33 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 35 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 sprejeto. Amandma 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 41 za, proti, vzdržani, preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Amandma 44 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 43 za, proti, vzdržani sprijeto. 47 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma številka 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 48 za, proti, vzdržani, sprijeto. 50 za, proti, vzdržani, zabrnjeno, 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 54 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 55 v dveh delih, prvi del najprej za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. E, amandma 56 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 57 za, proti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 proti, vzdržani sprejeto. Amandma 60 za, proti, vzdržani sprejeto. 10 za, proti, vzdržani sprejeto. 61 za, proti, vzdržani sprejeto. 62 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 63 za, proti. Preverili bomo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 11 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 12 za proti, vzdržani sprijeto. Amandma 64 za, proti, vzdržani sprijeto. Amandma 65 z ustnim predlogom spremembe s strani ELS. Če so pripombe na ta ustni predlog, eh, no, njih, zato glasujemo za, proti, vzdržani sprijeto. Zdaj pa glasujemo elektronsko o končnem predlogu, ki smo ga tako spremenili s predlogi sprememb. Glasujemo. Se vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa. Glasujemo o tako spremenjeni zakonodajni resoluciji glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. we have finished our vote and now I thanks glasovanje je konec. Eh, kolege in kolegice, ki želijo zapustiti dvorano, prosim, da hitro zapustijo. Začeli pa bomo z obravnavo naslednje točke. Komentarje v zvezi s predlogi sprememb o učinkoviti rabi virov, prehod na krožno gospodarstvo. Gre za deveto točko na dnevnem redu. Bomo začeli takoj s tem, da damo besedo poročevalki gospe Pieti Kajnen, da pokomentira predloge sprememb. Izvoli. Thank you, Mr. Chair. Um, <clears throat> uh, I would like to thank all, all of the members who have uh, uh... Hvala predsednik. Želim si zahvaliti vsem poslancem, ki so predlagali predloge sprememb. Dolg se znam, tam okoli 400 jih je. Ampak, ko gremo od amandmaja do amandmaja, vidimo, da se nanašajo na zelo ozek seznam tem. Začeli bomo s to razliko v mnenjih v zvezi s tem, kako bomo sploh definirali um, pomakovanje virov. To je neke vrste handicap za Evropsko unijo. Nekateri ste se zauzeli za ožjo, drugi za širšo definicijo pomankanja virov. Pač v primerjavi z definicijo, ki sem jo predlagala v sklopu osnutka poročila. Druga točka, in to boste zasledili na različnih delih tega poročila, pa se nanaša na to, ali menite, da bi morali sprejeti zakonodajni akt v zvezi s tem, oziroma se bi zanašali na prostovoljne ukrepe. Vsi skupaj moramo to razrešiti v sklopu pogajanj. Sama sem pripričana, da prostovoljen pristop ne bi deloval. Podobno kot od ljudi ne moramo pričakovati, da bodo prostovoljno plačevali davke. To bi bilo nerazumno pričakovanje vizavi ljudi, prav tako pa ne bi imeli enakih pogojev za vse akterje. Imamo potem par eh, amadmajev z vidi se kakovosti delovne sile in pa potrebe po izobraženi delovni sili in kaj moramo v to uložiti. Razprava pa je potekala potem tako v zvezi s kazalniki, ali ne bodo ti zavezujoči ali ne. Pogovarjali smo se tudi o tem, kako bi lahko opis, opisali um, pod indikatorje, pod kazalnike. Sama menim, da bi bilo dobro če bi imeli pač splošne kazalnike, ne pa da omenjamo vodo in ostale druge pomembne kazalnike ločeno, vse bi morali imeti pod enim okvirjem. Razprava je potekala tudi v zvezi s eh, cilji, naj bodo ti zavezujoči ali ne. Kazalniki so nekaj, kar uporabljamo skoraj da v računovodske namene in če jih bomo že imeli, morajo biti cilji zavezujoči. In imeli bi skupne pač kriterije, kako to zagotoviti, brez tega sploh ne bilo treba bilo spremati zakonodajne, zakonodajnih ukrepov. Prostovoljno pa tako, tako in tako lahko že vsi ukrepajo, zdaj to ni v nasprotju z zakonodajo. Potem uh, se manj manj nanašajo tudi na te kritične surovine, omenjamo določene kritične surovine in eh, kako daleč se bomo podali v smeri trajnostne, trajnostne prehrane. Eh, pač nimamo ogromno prostora, zato poročilo ne sme biti dolgo, tako da menim, da ne bi bilo pametno, da se spuščamo v preveč podrobnosti, eh, ki so povezane predvsem z to ali tem ali onim industrijskim sektorjem, ampak če se vsi strinjate glede tega, da bi bilo to dobro, potem prav. Ker nekaj amandmajev se potem nanaša na nevarne snovi in pa na cilj za odpravo strupenih snovi. Imamo pravzaprav predloge sprememb v obe smi, v obeh smereh tule. Kar nekaj manjmajo se nanaša na cilj eh, glede odpadkov in sicer, da bi odpravili odpadke in pa na omembo direktive o odpadkih. In ne nazadnje se eh, predlogi sprememb nanašajo tudi na zakonodajni predlog o ekodizajnu. Ne, morda si vse skupaj napačno tolmačim, ampak mislim, da bi lahko večino amadmajev pravzaprav vključili brez kakršnih koli sprememb. Ta področja, ki sem jih omenila, pa so področja, kjer se mnenja malce razhajajo. Ampak kljub vsemu mislim, da bi bilo možno sprejeti kompromise tudi v zvezi s tem. V četrtek bi se o tem pogovorili tudi s poročevalci v senci, zato da bi sprejeli ta kompromisni predlog v zvezi s tem poročilom. Z veseljem pa odgovorim na kakršnakoli vprašanja, kritike, tudi na vprašanja, ki jih eh, znate imeti v zvezi s tem. Hvala za to predstavitev. Začeli bomo s poročevalci v senci. Gospod Zofoli. Grazie, presidente. Sostituisco. Hvala, predsednik. Nadomeščam gospoda Paulučija, ki bo na to razpravljal o predlogih sprememb in kompromisnih predlogih. Najprej štiri bolj splošne točke, potem pa še nekaj v zvezi z, z odpadki in uh, energetsko učinkovitostjo stavb. Uh, Evropska komisija je potrdila preko komisarja Šeskoviča, da naj bi do leta 2015 pripravila predlog za pregled direktive za ekoskladno projektiranje. In prva stvar, za katero se zauzemamo, je, da se pri tem pregledu razširi področje uporabe tudi na področja oblačil eh, in tako naprej. Še en predlog. Komisija naj preveri tudi možnost za uh, oceno minimalnih vrednosti recikliranega materijala, ki naj se uporablja pri novih proizvodih. Potem še nekaj. Morski, torej odpadki v morju. Uh, V skladu z vrhom Rio plus 20 pozivamo Evropo naj si zastavi zavezujoč cilj tudi za to vrstne odpadke. Zmanjšanje v višini 50 odstotkov do leta 2015, prepoved izpustov v morje, še zlasti plastičnih odpadkov, ter polno izvajanje mednarodne konvekcije Marpol v zvezi z onesnaženjem iz ladi še ena splošna točka. Strinjamo se s tem, da naj se po, v polnosti uporabi predpis o uporabi surovin, še zlasti lesa, um, tako da se ta zmanjšuje. Uh, Eh, predvsem pa tudi, da se uporablja, da se hierarhično upravnavajo odpadki pri njihovi predelavi, tako da bo to prineslo več dodane vrednosti. In ne nazadnje, podpiramo zavezujoče pokazatelje, s katerimi naj ne bi samo ocenjevali porabe virov, temveč bi tudi lahko ocenjevali vodni odtis, oglikov odtis, ter uporabo virov iz tav. Mislim, da bi vsi ti pokazatelji morali upoštevati ne samo okoljsko vzdržnost, temveč tudi ekonomsko, socialno in tehnološko. Pri tem bi morala Evropska unija voditi dialog tudi s tretjimi in izven evropskimi državami ter na mednarodni ravni, zato da bi dosegli, da bi. Eh, to, za kar se mi zauzemamo, bilo enako za vse. Govorim o, o učinkoviti rabi virov. Kar pa zadeva politiko na področju odpadkov, smo pripravili več predlogov. Zauzemamo se, da prepoved odlaganja postane veljavna do leta 2020. Ravno tako se zauzemamo, da bi do takrat Evropska komisija um, predvidela obveznost za ločeno zbiranje odpadkov in še zlasti odpadkov iz gradbišč, pa tudi um, odpadkov iz blaga in kosovnih odpadkov. Ravno tako mm, se zauzemamo za to, da se pripravi predlog, zakonodajni predlog še letos, uh, zato z vrednostmi, ki naj bi se dosegle do leta 2040 na področju recikliranja in ponovne uporabe mestnih odpadkov. E, zato pa potrebujemo skupno metodo izračunavanja na evropski ravni. In e, še vedno govorim o deponijah. Nekateri odpadki so namreč lahko odloženi samo tam in zato se zauzemamo, da se do leta 2030 um, sprejme prepoved za odlaganje odpadkov, ki pa ne sme presegati 5 odstotkov celotne vrednosti odloženih odpadkov. odpadkov. Poleg tega se zauzemamo, da Evropska komisija pripravi nek terminski plan, srednjeročni in tudi dolgoročni za trajnostne stavbe, pa tudi države članice pozivamo k temu naj pripravijo e, norme in metode za nadaljni razvoj na e, urbanistično-okoljskem področju. Mislim, da je to pristop, ki upošteva tako okoljsko Eh, vzdržnost, kot tudi socialno in ekonomsko. Eh, kar zadeva vire na področju gradbeništva, bi morali imeti daljši ciklus za ponovno uporabo virov. Eh, še zlasti tukaj poudarjam potrebo po vzpostavitvi odlagališč za odpadke iz gradbeništva, hkrati pa potrebujemo dolgosežno vizijo za prenovo že obstoječih stavb. Pri tem je zelo pomembna tudi vloga držav članic ki jih pozivamo naj sprejmejo pobude ne samo na davčnem področju, ampak tudi na upravnem in sicer uh, upravne olejšave, ki bodo omogočile učinkovito prenovo um, stavb. Potem, kar zadeva uh, zavrženje hrane, se borimo tudi proti temu in zato se zauzemamo, da se predlog v zvezi s tem objavi še letos. Uh, eh, završke hrane bi morali zmanjšati za 30 odstotkov do leta 2025. Vseeno pa se zavedamo, da ta strategija za krožno gospodarstvo lahko pripelje do uspeha samo, če bo šla v korak z postopkom eh, osveščanja in usposabljanja tudi na lokalnih ravneh eh, ter v sodelovanju z združenji naših državljanov. Nujno je tudi zagotoviti strokovno izobraževanje in usposabljanje ter um, tako zagotoviti primerno usposobljeno osebje, inženirje, arhitekte in druge, ki bodo lahko pripomogli k uresničevanju tega predloga. Hvala, sedaj pa gospod Demesmeker. Ja, een, eh, een heel pak amendementen en dat toont natuurlijk het belang aan van uh, dit dossier. Uh, Kar nekaj predlogov sprememb je bilo podanih in to kaže, kako pomembna je ta tema. Sprejetih je bilo veliko dokumentov, stališči, veliko sprejemov, tudi ob zajtrku je bilo organiziranih, kar kaže na pomembnost te teme. Krožno gospodarstvo je zelo pomembno, tako v parlamentu kot izven njega. Tako da bo to strateško poročilo, kar nam dalo priložnost za razpravo o tej temi pred poletnim odmorom predlogi spremen pa zaobjemajo številna področja. Bistveno pa je, da moramo ostati osredotočeni, tako da bo ta projekt ambiciozen, vendar realističen in jasen. Treba je združiti elemente in poslati enotno, jasno sporočilo. To je treba upoštevati pri oblikovanju kompromisnih predlogov strani poročevalke. Naj še samo menim nekaj točk. Najprej prehod na krožno gospodarstvo. Ta prehod je nujen, če želimo, da bo naše gospodarstvo še naprej delovalo in da bo postalo trajno. Evropa je močno odvisna od uh, uvoženih surovin in naši naravni viri se zelo hitro zmanjšujejo, zelo hitro jih, jih črpamo. Recikliranje je okolju prijazno, pa tudi potrebno z gospodarskega vidika, če želimo zagnati naša gospodarstva. Podaril bi tudi, da evropski okvir mora zagotoviti gotovost in jasnost na dolgi rok. Mora spodbujati nove poslovne modele. Za vzpostavitev privlačnega evropskega trga za sekundarne vire. To je ključnega promena. Naj omenim še učinkovito rabo virov. V parlamentu smo videli, kako zelo kompleksno je to vprašanje. Povezano je namreč s številnimi elementi. Pri tem pa ne, poseb, ne smemo pozabiti na naš glavni cilj. Treba je zagotoviti zanesljive in premeljive podatke. Ne smemo pozabiti, da moramo oblikovati kazalnike, ki jih lahko uporabljamo. Ne smejo privesti do tega, da um, bo prišlo do množitve upravnih bremen. In tu bi se dotaknil predloga spremembe, ki sem ga povedal sam, torej povečanje učinkovite rabe virov za 30 odstotkov do leta 2030, pri temer pa je treba predvideti ustrezno fleksibilno za države člen, članice. Treba je sprejeti tudi smiselne politike, tudi o tem sem predložil predlog spremembe. Opažam tendenco za širitev e, določb o okoljsko primerni zasnovi, ko gre naprimer za direktivo o ekodizajnu glede svežnja za odpadke. Tu se sklicujem na tiskovno konferenco, ki smo jo organizirali skupaj s poročevalko in poročevalci v senci na to temo. Zaenkrat ni dovolj uh, podatkov iz posameznih držav članic ni poenotene opredelitve za harmonizacijo zbiranja informacij, naprimer, ko gre za hierarhijo ravnanja z odpadki. In um, treba je zagotoviti tudi minimalne zahteve glede razširitve jamstva za proizvajalce. Predsednik, veselim se sodelovanja s porčevalci v senci in porčevalko. Yep. Ja. Hvala, sedaj pa gospod uh, Herbrandi. Uh, Hvala, predsednik. Gospa Petje Kajnin, mislim, da ste pripravili dober osnutek poročila. Gospode Mesmekar je imel zagotovo prav. Parlament uh, ima zelo jasno stališče glede krožnega gospodarstva in to zame ni presenetljivo. Redko kdaj vidimo temo, ki tako tesno povezuje okoljska vprašanja in gospodarska vprašanja. Če si pogledamo prvotni predlog Evropske komisije, svežen za odpadke in sporočilo komisije, vidite, kako zelo pomemben, pomembna je gospodarska relevantnost tega doseja, ki ga je pripravil direktorat za okolje. Naj navedem le nekaj številk iz poročila komisije. Naprimer, evropska podjetja lahko letno prihranijo več kot 600 milijard evrov samo tako, da se približajo krožnemu gospodarstvu. To bi zagotovila zagon za evropsko gospodarstvo v višini 3,9 odstotka BDP. In to je zelo veliko, glede na to, da dosegamo komaj da en odstotek gospodarske rasti. Za veliko ljudino, za veliko večino ljudi pa ta dosje ostaja okoljski dosje sicer je, ampak seboj prinaša tudi velike gospodarske koristi. In to ponovno kaže na to, kako nenavadno je, da se je Junkarjeva komisija odločila umakniti edini zakonodajni svežen eh, pri tem zaseju, ki se nanaša na odpadke. Če si pogledamo težave, s katerimi se ukvarja Evropa proizvedemo le 30 odstotkov surovin, ki jih na to predelamo, tako da smo zelo odvisni od tretjih držav in odvisnost je velika težava. In kot katero koliko podjetje, ki uporablja surovine, je ena največjih težav mm, ne v visoki ceni surovin. To je izziv za podjetja, seveda, ampak tem lahko vzhajajo. Težava se pojavlja pri velikih nihanj cen surovin, pa bodi si, da gre za biološke vire ali pa za druge surovine. Nihanje cen je ogromno in to je največja nočna mora za katero koli podjetje. To lahko rešimo tako, da se približamo temu krožnemu gospodarstvu. To je pomembno torej iz gospodarskega in okoljskega vidika. Izredno pomembno. In še nekaj pripomp na izvrsten osnutek eh, kolegice Sirpe. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da bolj uporabimo okoljske instrumente, bolje kot jih uporabljamo sedaj. Treba je zagotoviti boljši trg za sekundarne materijale in to lahko storimo na različne načine. Naprimer, ko gre za prenose davkov, naprimer obdavčitve dela na obdavčitev surovin. Lahko bi obravnavali tudi stopnje DDV za različne materijale. Vse to so elementi, s katerimi lahko izboljšamo trg sekundarnih surovin. In še nekaj elementov, ki sem jih eh, predstavil v svojem poročilu pred nekaj leti o učinkoviti rabi virov. Gre za notranji trg, za trgovino z odpadki, za neko šengensko območje za odpadke. Zato, da lahko tiste države, ki dobro upravljajo z odpadki, veliko lažje izrabijo, naprimer, pretok odpadkov iz ene države v drugo. Predsednik, ne bom ponavljal dobrih elementov, ki jih najdemo v poročilu, naprimer ekodizajn in podobno. Še en pomemben element pa je, na katerega bi se morali bolj osredotočiti, torej gre za učinkovito uh, rabo virov tudi v okviru evropskega semestra. To je nekaj, kar je komisija izpustila iz letošnjega poročila. In ne nazadnje, gospod predsednik, Zelo dobri smo pri osredotočenju na posamezne proračunske postavke, ko si želimo izvesti določene načrte, naprimer Junkeljev naložbeni načrt pri učinkoviti rabi virov. Ampak eh, ne gre samo za to, morali bi se osredotočiti tudi na druge postavke in na druge prihodnje naložbe iz EFSI-ja. Treba zagotoviti, da ne bomo nalagali v prizadevanja, ki gredo v drugo smer kot krožno gospodarstvo, tako da moramo biti bolj koherentni pri teh politikah. Še enkrat hvala poročevalki in veselim se plodnega sodelovanja s poročevalko in poročevalci v Senci. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Konečna. Tako ja bih na začetku rada podikovala pani. Najlepša hvala, predsednik. Najprej bi se eh, rada eh, zahvalila poročevalki. Vem, da ni imela lahke naloge, morale jo poštevati naše pripombe, pa tudi pripombe držav članic, ki imajo različne interese. Tako da ni enotnega mnenja, kar pomeni, da je bila njena naloga seveda težavna. Uvodoma naj povem, da je treba seveda zastaviti realistične cilje cilje, ki bi morali biti osnovani na znanstveni analizi, ki pa so tudi dosegljivi in realistični. Po mojem mnenju je cilj za recikliranje 70 odstotkov previsok. O tem bo treba še razpravljati. Prav tako bi rada, da komisija predloži nove predloge, ki bi bili bolj ambiciozni na drugih področjih, ne samo, ko gre za recikliranje. Naprimer, cenila bi vključitev obravnave mm, komercialnih eh, odpadkov oziroma mm, industrijskih odpadkov, ne samo komunalnih odpadkov. Mislim, da je recikliranje še vedno pomembno pri zagotavljanju krožnega gospodarstva. Bo pa vse skupaj močno odvisno od same obusteditve pri predloga. Ne smemo samo leporečiti, ampak moramo oblikovati realne cilje. Prav tako podpiram ločeno zbiranje bioloških odpadkov. Glede recikliranja bi omenila še uporabo odpadkov za ustvarjanje energije. Vem, da številni kolegi te ideje ne podpirajo, vendar pa moramo biti tudi tu realistični. Seveda bi bilo idealno, če bi imelo krožno gospodarstvo brez kakršnih odpadkov, ampak zadeve so, kakršne so. Trenutno se ne moramo niti približati tej 100-odstotni popolnosti. znanstvena spoznanja in um, pristopi držav članic ne omogočajo takšnega krožnega gospodarstva, pri katerem ne bi imeli nikakršnih odpadkov. Tako da ne smemo zapraviti tistega, kar je dobro. Recikliranje bi moralo imeti svoje mesto v naši družbi in ne smemo pa tega zamenjevati z ločevanjem odpadkov tem ne moremo popolnoma nadomestiti uporabe primarnih surovin. Mi pa morali izkoristiti potencial, ki ga predstavljajo odpadki. Ne da ti odpadkov, ne da bi ustvarjali na primer energijo iz tovrstnih odpadkov. Nekatere države članice to že uporabljajo več eh, let in eh, teh prizadevanj ne bi smeli zapraviti zaradi nekih mm, navodil od zgoraj potem obravnava odpadkov pri živilih je zelo težavna. Mislim, da bi morali ločevati biološke odpadke in pri tem ne bi smeli diskriminirati med tem, ali gre tu za rastlinske odpadke, za odpadke iz mesnih izdelkov ali odpadke iz drugih virov. Tako da sem predlagala nekaj predlogov sprememb, da bi spremenili osnutek poročila. Eden izmed ključnih predlogov se nanaša na gradbeni material in eh, na obnovo stavb. Treba je upoštevati cilje za leto 2050, ko gre za gradbene odpadke. Nadaljne predloge sprememb pa sem podala kot pobudo komisiji, pobudo komisiji, da preuči gospodarske ustroje držav članic in upošteva specifične potrebe držav članic. Ne na zadnje bi vas eh, rada opomnila na to, da se pogosto pritožujemo nad slabim oblikovanjem zakonodaje, ampak vseeno tudi sami stor, pogosto storimo podobne napake. Tako da bi prosila komisijo, da natančno opredeli, kaj ima v mislih pod pojmom odpadki, odpadki kot vir. Tudi sekundarne vire je treba bolje opredeliti, ker eh, dokumenti komisije to niso najbolj jasni. Komisija bi si morala prizadevati za transparentne in jasne opredelitve, ko gre naprimer za pojem odpadki. Oblikovati bi morala tudi jasen pristop za zmanjšanje upravnega bremena. Dokler ne bomo razjasnili, o čem je govora, dokler ne bodo formulacije jasne, dokler ne bomo pojasnili nekaterih pojmov, ki jih eh, uporabljamo tu, ne bomo uspeli v naših prizadevanjih pri harmonizaciji, kaj šele dosegli ciljev, ki smo si jih zadali. Out. Hvala, zadeva gospod Eichhout. Uh, Najlepša hvala, predsednik. In najprej bi se rad um, opravičil i v imenu kolega Turmesa, ki ga danes ni z nami, tako da govorim o njegovem imenu. In uh, prav nič me ne moti, da imam priložnost pregovoriti o tej temi. Pravzaprav sem morda celo vesel, da lahko spregovorim. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki, gospe Piti Kajnen, za dobro upravljeno delo do sedaj, tudi grede predlogov sprememb. Vemo, da obstajajo določene omejitve in da ni na voljo veliko besed in pri nekaterih m, mm, predlogih sprememb sedaj vidimo, da bo prišlo do širšega poročila in jasno se kaže tudi stališče parlamente v odnosu do predloga komisije. Želimo si torej bolj ambicioznega poročila. Prav tako bi se rad zahvalil komisiji za to, da je veliko pozornosti posvetila temu dosjeju. Lani je bilo slišati govorice, da bi komisija omaknila ta zakonodajni predlog in takrat sem eh, novinarjem poskušal razložiti, kaj se dogaja. In številni novinari so dejali, da sploh ne vedo, kaj je krožno gospodarstvo. In eh, v tem odboru že dlje časa govorimo o krožnem gospodarstvu. Zunaj pa niso tako vsi razumeli, o čem govorimo zelo težko je bilo krožno gospodarstvo spraviti v časopise. In eh, zahvala gre komisiji za to, da sedaj tudi največji časniki sedaj govorijo o krožnem gospodarstvu. Tako da najlepša hvala komisiji, da je tako zelo izpostavila to vprašanje, ko je zagrozila, da bo predlog umaknila. Naj se sedaj dotaknem tega poročila. Mislim, da bo to tudi ključni element uh, pri našem sporočilu komisiji. Želimo si bolj ambicioznega pristopa komisije in mislim, da se nam bo tu komisija lahko približala. Zelo mi je všeč to, kar je prikazala gospa Piti Kajnen tako v zgornjem delu verige in tudi v spodnjem delu verige. Ni se osredotočila samo mm, na zakonodajo na področju odpadkov, temveč tudi na širšo sliko. Uvedba zakonodaje o odpadkih je zelo pomembna. Treba pa je delati tudi na preventivi in na zmanjševanju odpadkov ter njihovi ponovni uporabi. Vse to so vprašanja, na katerih je treba nujno delati. Potem so tu še cilji za recikliranje, ki so bili sicer svežen eh, del svežnja odpadkih, je pa treba jasno povedati, da te cilje potrebujemo. Potem v odgovor gospe Konečni, ki je govorila o sežiganju odpadkov zelo pomembno je razumeti, da si ne želimo sežigati odpadkov, ki bi jih lahko reciklirali. In to je ključno. Če prepovedujemo mm, torej odlaganje odpadkov na odlagališčih, ne bomo, bi to pomenilo lahko, da bi se odpadki samo sežigali. V državah, ki so prepovedale odlaganje odlagališčih, se pogosto zgodi, da zelo Mm, obširno sežigajo odpadke, ni se povečalo recikliranje, enako se dogaja v naši državi in na nizozemskem in to nam ne pomaga. Tu je treba sprejeti smernice, treba je preprečiti sežiganje odpadkov, ki bi jih lahko reciklirali. Potem eh, glede tega zgornjega dela verige, tu bomo dali velik pomen na okoljsko primerno nasnovo in tudi na zmanjšanje uporabe mm, strupenih snovi in poročevalka je dejala, da se tu mnenja razhajajo. Pomembno pa je zagotoviti, da če želite ponovno uporabiti in reciklirati snovi, je treba zagotoviti, da v teh surovinah eh, ni škodljivih snovi. In nekatera podjetja sedaj izrabljajo to razpravo, da bi zmanjšali zahteve pri razpravi o uredbi rič. Nekateri za nekatere je to že pravi hobi zniževati zahteve v uredbi REACH. Ne gre za to, da bi bila uredba REACH preveč stroga. Ne, treba je pač podariti, da že na začetku v sam cikl ne smejo priti škodljive snovi, kajti tako ne bomo izboljšali recikliranja. In še zadnja pripomba na to, kar je dejal gospod Herbrandi glede šengenskega območja za odpadke. Res občudujem vašo zavezanost tej ideji. To ste res unešli že v snutek um, poro svojega poročila o učinkovitosti viri. No, ampak hvala Bogu nam je uspelo se znebiti tega elementa pri sprejetju končnega poročila. In gospod Herbrandi si ponovno prizadeva, da bi to element unesnil v poročilo, sam pa se že veselim tega, da bom lahko to preprečil. Najlepša hvala, sedaj pa gospod pod pedicini. Presidente, sottoscrivo ogni parola del collega Aikaut, soprattutto. Hvala. Prisluhnil sem kolegi Aikautu, še zlasti v tem, ko se je navezal na gospo Konečno in njen prispevek. Tudi mi se strinjamo, da je treba sežiganje ukiniti in da ne moremo imeti neke umestne faze. Res je, da s žiganjem eh, zmanjšamo obremenitev odlagališč, ampak vse to, kar se zažge, povzroči drugačno obremenitev in vsi vemo, kje ta konča. Torej, že na samem začetku smo se zauzemali za to, da je treba zmanjšati vstop na, v to okrožno gospodarstvo, torej vse, kar izvira iz fosilnih goriv. Eh, Če želimo naše gospodarstvo spremeniti iz netrajnostnega v krožnega, bi morali ukiniti vse te, eh, vsa ta mesta, ki so škodljiva za okolje in še zlasti tista, kjer se uporabljajo fosilna goriva. Načeloma mi ni všeč govoriti o Italiji, vendar pa vam želim podati ta primer, ki je res zanimiv. V Italiji namreč na računu za en elektriko, plačujemo tudi eh, del računa, ki gre za spodbujanje obnovljivih virov energiji in samo majhen delež tega gre za eh, veterno in sončno energijo. Eh, Eh, medtem ko gre večji del za sežigalnice in 60 odstotkov eh, pa za jedrsko energijo. Tako da delati je treba začeti delati na samem začetku. Tako kot je rekla poročevalka, potrebujemo določene spodbude za določenimi ukrepi, kot, je, kot so olejšave na področju DDV in olešave za industrije, ki uporabljajo več recikliranega materijala in manj uh, osnovnih virov. Zato v skladu s tem predlagamo uvedbo certifikata za izvor, uh, certifikata o izvoru materijala, na to uh, želimo uvesti tudi mm, ukrepe za preprečevanje nalaganja velike števile odpadkov, sploh to velja za odpadke, ki bi jih lahko ponovno uporabili. To namreč pomeni manj onesnaževanja in več recikliranja. S kolegico konečno se sicer strinjamo, da je treba zastaviti ambiciozne, a tudi realistične cilje, tako da tu se strinjamo s predlaganimi 70 odstotki. Do leta 2025 pa bi morali ukiniti sežigalnice in odlagališča za mestne odpadke. Vse države članice bi morale uvesti obvezne takse za odlaganje odpadkov na ta način. Strinjamo se tudi s tem, da je gradbeni sektor izredno pomemben znotraj krožnega gospodarstva in zato pričakujemo od komisije, da bo pripravila okoljske predloge tudi za to področje, ter da bodo države članice eh, poskrbele za prenovo stavb. Kjer to ni možno, eh, oziroma kjer je le možno, pa se zauzemamo za to, da se pri novogradnjah tudi uporabljajo eh, materijali, ki so že bili uporabljeni. Tako da hvala lepa poročevalki in ostalim poročevalcem v senci. Eh, Sedaj pa lahko začnemo z drugimi plošnjami za govor. Moram pa reči, da moramo ob pol šestih končati ta sestanek, ker bo na to potekal skup. Na, ker bo na to potekala skupna seja z odborom Agri, tako da mm, vas moram prositi, da se omejite pri svojih pripombah in da podate svoje pripombe v dveh minutah oziroma v dveh minutah in pol. Gospa Grositet. Hvala. Najprej bi se želel zahvaliti kolegici Pitekanen za upravljeno delo. Krožno gospodarstvo je danes bistvena tema. Smo namreč v tranziciji, govorimo tudi o energetski tranziciji, ampak mislim, da lahko brez problema govorim, govorimo tudi o tranziciji za naše eh, gospodarstvo. Moramo priti namreč na krožno gospodarstvo. Ta, eh, to tranzicijo moramo še ukrepiti in pritiskati na Evropsko komisijo, zato da bi lahko dosegli cilje, ki smo si jih zastavili na področju okolja za, v okviru sedmega akcijskega programa za okolje. Potem so to še cilje za zaposlovanje in eh, Eh, gospodarsko rast v strategiji 2020, ki jih prav tako moramo doseči. Ko govorimo o odpadkih, o količini odpadkov, moramo prvo kot prvo harmonizirati metode, v skladu s katerimi se sestavljajo statistike, zato da bi te statistične podatke odražali situaciji na terenu. Imamo komunalne odpadke, odpad, eh, imamo veliko komunalnih odpadkov, ja, ampak eh, vključiti moramo tudi industrijske in nenevarne trgovinske odpadke. Tam ima ogromno materijala za reciklažo, eh, ki so pogosto više kakovosti kot pa komunalni odpadki. Ko govorimo o krožnemu gospodarstvu, sem slišala, da se ne smemo pač obdrževati, da, se, da ne smemo, da, da, oziroma da moramo končati z deponijami in z eh, sežigalnicami. Ampak, ko imate nek proizvod, ki je postal odpadek in ki ga bomo reciklirali dvakrat, trikrat, bo prej ali slej po tretji reciklaži prišlo do tega, da ga ne bo možno še enkrat reciklirati. In takrat bomo verjetno morali uporabiti tudi sežigalnice. In tu imamo težavo. Zagotoviti moramo, da sežigalnice ne bodo predimenzionirane, kot so danes. Zato, da ne bomo s tem spodbujali k sežiganju. Sežiganje mora biti zadnja rešitev, ko ni več drugih rešitev, ko nekega odpadka ni več možno reciklirati. A glede konkurenčnosti in rasti je, je krožno gospodarstvo ključnega pomena, zato bom tudi sama predlagala amandmaje. Zato še enkrat pa lahko povem, da posem podpiram poročilo. Boste pjeti kaj nen. Gospod Grote. Hvala. Še enkrat bi se rad zahvalil poročevalki, ker mislim, da imamo tu koalicijo voljnih v parlamentu, če prisluhnemo večini pre, prispevkov, namreč lahko ugotovimo, da iz tega še nekaj bo. In eh, tako bo morala tudi komisija ukrepati na podlagi naših pripomb. Potem, kar smo videli pri svežnju za odpadke, bi si želel nekoliko več eh, zagona tam čisto pri vrhu tisti, ki jim že dlje časa delajo na tem področju, vedo, kakšen potencial se tu skriva. Dva milijona delovnih mest bi torej imeli, če bi pravilno uporabili krožno gospodarstvo. In uh, mislim, da bi morali um, uporabiti ta potencial, ker nimamo tako veliko trajnih in smiselnih delovnih mest. Tako da ne smemo preveč površno obravnavati te teme bi izpostavil še nekaj točk, ki sem jih unesel eh, v svoje prepo pripombe in predloge sprememb. Tu gre naprimer za potratnost pri živilih. Na vseh področjih, tudi ko gre za živila, je treba preučiti, kakšne posledice bo imela neka zakonodaja na zapravljanje živil, naprimer. Treba je izoblikovati jasne kazalnike tako da bomo imeli jasen nabor eh, kazalnikov, kakšna je posledica nekega zakonodanega predloga, ko gre eh, za zapravljanje živil. Poleg tega je treba preučiti, kako daleč lahko gremo, naprimer, ko gre za eh, leasing, za zakupno gospodarstvo in ko gre naprimer, za delitev dobrin, ko gre naprimer, za scheme skupne uporabe vozil, do katere mere tu lahko gremo do katere mere lahko spodbujamo takšne modele pri krožnem gospodarstvu. Tudi to se je treba vprašati. In še nekaj bi vas prosil. Prosim, da bi preučili postopke. Če imamo dobre postopke za ponovno uporabo odpadkov, tu lahko navedem primer iz uh, naše um, občine, naprimer, ko imamo prepoved um, deponiranja, ki ga zagotovo podpiram, vendar pa mora biti vseeno jasno, da lahko še vedno deponiramo nekatere tipe surovin. To mora biti še vedno možno, kajti to zahtevajo nekateri sektori. Vem, da bom kmalo prekoračil čas, ampak za nekatere sektore je to pomembno in pri teh sektorjih je treba biti pozoren, da ne bomo z um, prekomernimi predlogi zapravili še tisto, kar je že tako dobrega. Najlepša hvala, gospod Delhaje. Euh, hvala, gospod predsednik. Prvo kot prvo bi želel čestitati kolegici za pripravo poročila. To je odlična osnova za nadaljne delo. Zdaj se veselimo bodočih predlogov komisije z tega področja in glede teme lahko povemo svoje mnenje tudi zaradi tega poročila. Ne bom ponavljala tega, kar smo že danes slišali, bi pa izpostavila par zadev. Nekaj je že povedala kolegica Grostet, to je povezano s harmonizacijo statističnih metod. Zares je treba harmonizirati statistično metodologijo, zato da bi bili bolj učinkoviti glede koroščnega gospodarstva. Kot drugo, nekaj povezano z, to je povezano z teritoriji, z ozemlji. Koroščno gospodarstvo se mora prilagajati glede na to, oziroma se mora prilagati na ozemlje, pač glede na to, kje se nahaja, seveda moramo sprejeti sistem za Evropo, ja, ampak nek sistem, ki bo dober tudi za lokalne skupnosti. Glede eh, hrane in završkov hrane, tu mislim, da smo da imamo vsi odgovornost v zvezi s završki hrane. V Franciji smo ravno kar sprejeli zakonodajo v zvezi s bojem proti završkom hrane, ampak najprej mora, se moramo tudi dogovoriti s sploh kaj pojmujemo kot eh, zavržek hrane. Tudi na tem področju bomo morali še delati. Zato podpiram amandma 343. Pa še nekaj, gospod predsedujo, še vedno moram pohiteti. Ta cilj glede učinkovite rabe vero moramo ohraniti, zato nisem naklonjena določenim amadmajem 66 in 76, ki želijo odpraviti ta cilj. Najlepša hvala, gospa Bonafe. Grazie, predsednik. Ma intanto hvala, predsednik. Tudi jaz bi se želela zahvaliti poročevalki za to jasno in natančno poročilo in tudi sama sem zadovoljna ob številu predlogov sprememb, ki so bili vloženi, kaže, da ta tema zbuja velik interes kar je bilo jasno tudi ob umiku svežnja o odpadkih. Po drugi strani pa se tako lahko zavedamo, da v Evropi moramo priti k novemu modelu ki se tukaj definira kot model krožnega gospodarstva. To ni samo pomembno za boljšo zaščito okolja, ampak je ob upoštevanju podatkov, ki so jih predstavili številni izmed nas, še zlasti kolega Grote in Hrebrandi, eh, tudi možnost za nov način delovanja znotraj gospodarstva in industrije v Evropi. Če eh, na osnovi podatkov iz poročila upoštevamo, da eh, kako uporabljajo električno energijo v naših podjetjih in da jih 40 eh, odstotkov um, izvira iz um, nekdanjih virov, potem je jasno, da moramo tukaj narediti korak naprej in to korak naprej v smeri krožnega gospodarstva. Če želimo to doseči, moramo najprej opredeliti, kateri sektori v Evropi so tisti, na katerem so še vedno prisotne številne eh, upravne in finančne ovire. In zato bom nekoliko hitro predstavila te glavne faze kar je zapisano tudi v naših predlogih sprememb. In sicer najprej gre za eh, trajnostno rabo in proizvodnjo izdelkov, na to eh, za potrošnjo. Potrošnja je res individualna na eni strani, vendar je to tudi del vzgoje za porabo. In potem imamo še cel del, ki zadeva predelavo in obdelavo odpadkov. Tako da na hitro menim, da mi lahko opredelimo, koliko virov je možno ponovno uporabiti in to lahko ugotovimo na podlagi tega, katere izdelke se proizvaja in tukaj lahko naredimo analizo eh, za vse proizvode ki so vključeni v um, direktivo za energetske izboljšave. Kar pa zadeva samo zbiranje in predelavo, mislim, da bi morali dejansko opredeliti zavezujoče cilje, ki ne bi smeli biti nižji od predloga, ki je že bil podan pred časom in na to umaknjen. Uh, Zelo pomembno je, da bodo tu prizadevanja usklajena, zato da jih bomo lahko tudi primerjali. In seveda eh, sežiganje tu ne pride v poštev. Vsekakor pa je treba eh, podpirati čim večjo predelavo in ponovno uporabo materijala, ki ga je možno reciklirati in eh, paziti pa moramo tudi na eh, izvajanje predpisov na področjih, kjer državam članicam to ne uspeva. Sicer eh, ne bomo mogli doseči ciljev krožnega gospodarstva, ki smo si jih zastavili. Hvala, sedaj pa gospa Šrajer Pirk. Najlepša hvala, predsednik. Poročilo je dobro in sama sem bila 12 let prisotna za to vrstna vprašanja v nizozemskem parlamentu in dobro poznam temo in ta je povezana s številnimi finančnimi sredstvi in seveda številni želijo zaščititi svoje interese. Na kratko bom podala nekaj pripomp najprej. Glede upravljanja in uporabe trenutne zakonodaje. To bi morali iti korak dlje. tu naša država ni tako napredna, kot so druge, na primer. Na voljo je tudi ločevanje odpadkov. In um, mi, Nemčija, smo, na primer, um, zelo napredni, ko gre za um, ločevalne obrate. In vsi nas hvalijo za to, tako da bi morali prevzeti to pobudo. In naj povem, da se strinjam tudi z gospo Drostec, mm, in, ampak treba je upoštevati situacijo na južnem delu nizozemske, ko gre za sežiganice. Kjer so sežiganice, morate imeti tudi gosti na voljo lesne opilke, zato da lahko sežigate odpadke, kar pomeni, eh, da izginjajo čudovita drevesa. Tako da bo treba to vprašanje v Evropi razrešiti. Eh, Hva, hvala. Sedaj pa gospod Šlek. Uh, you, gospod Škrlec, pardon, bom nadaljeval v hrvaščini. Uh, eh, ob... Želel bi poudariti, da se je tu pojavilo kar nekaj tem in sicer problem sežiganja, odlaganja in kar zadeva krožno gospodarstvo oziroma njegovo načelo. Uh, je pri tem eh, sežiganje odpadkov tisti zadnji možen korak. Hierarhija pri uporabi odpadkov kaže, da je treba najprej ugotoviti, kako lahko preprečimo ustvarjanje odpadkov. In kot je poročevalka tudi poudarila, moramo na tem področju uložiti več prizadevanj v ekodizajn in ekoinovacije. Zakaj je to pomembno? Že nekajkrat smo tu v parlamentu pripravili pisna vprašanja komisiji, ki so zadevala tudi uh, uporabo elektronskih hišnih aparatov, saj se je pojavil sum, da proizvajalci um, elektronskih hišnih aparatov namenoma skrajšujejo rok delovanja za te aparate, zato da lahko na to trgu ponudijo nove modele. Tako da eh, to je pa bistveno povezano s, z možnostjo za zmanjševanje ustvarjanja odpadkov. Torej, eh, zato moramo delati na tem, da se ustvarja nova. Nov sistem, nova embalaža za odpadke um, da se še naprej uporabljajo lahko aparati, ki so v uporabi, da se jih ne odvrže prehitro in da se proizvode, ki so morda e, neuporabni za svojo prvotno uporabo, uporabi na nek drugi način, nekje druge oziroma da se jih reciklira. Hvala. Thank you very much, Mr. Nano. Hvala, gospod Trnano. Gospod Trnano. Najprej hvala. Najprej bi se želela zahvaliti eh, gospe Pitikajnen za poročilo. Eh, tudi sama posem podpiram koncept korušnega gospodarstva. Ampak mislim, da moramo zagovarjati lokalni pristop, zaradi česar ne moram zagovarjati nacionalnih strategij za to, da bi znižali oziroma zmanjšali obseg eh, tovrstnega gospodarstva. Vedno več, eh, na vedno več težav bi naleteli eh, na ta način. Zato je paradoksalno, da se zagovarja rešitve na evropski ravni. Morda bi bilo bolje, da se ne osredotočamo na nerealistične cilje, nič odstotkov odpadkov in tako naprej. Ne, spodbujati moramo lokalno gospodarstvo. Naša naloga je, da sprejemamo priporočila glede vsebine kot take, ne pa da sprejemamo nekaj supranacionalne zahteve, ki jih bomo tehnično gledano zelo težko izvajali. Pod vprašanje moramo postaviti celoten sistem, ki nas je pripravljal do prekomerne porabe, do akumuliranja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 Želim sicer nasplošno čestitati o, za to poročilo, ampak par to vrstnih vidikov pa se mi vseeno zdi pomembnih in bi jih želel izpostaviti zdaj. Najprej življenjski cikl proizvoda. To smo danes že nekajkrat, nekajkrat slišali, pa vseeno. Za določeno potrošniško blago je ta življenjski cikl, življenjska doba določenih proizvodov nekaj, kar se skrajša oziroma se prilagaja glede na potrebe. Lahko se pač pogovarjamo o tem, ali je primeren tak pristop v skladu, s katerim umetno omejijo življensko dobo določenih proizvodov, zaradi česar je treba skozi kupovati nove proizvode proizvode, ki bi jih pravzaprav lahko uporabljali le časa, če bi bili dobro zasnovani. Potem biološki, ekološki odpadki, ki jih včasih um, mečemo stran skupaj z navadnimi odpadki. Leta 1989 smo po cenah komisije um, ustvarili 89 tisoč ton ekoloških odpadkov. Veliko, velika, velik odstotek tega je pravzaprav eh, predelana hrana, ki bi jo lahko uporabili, zato ker sploh še ni dosegla roka uporabe. In to je bil primer završkov živil, ta hrana se je preprosto vrgla stran, še preden je dosegla rok uporabe. In ugotavlja se, da se stran vrže tam okoli ena tretjina vse dobre hrane v gospodinstvu. prebivalstva pa imamo vedno več. Tudi vedno več je revnih prebivalcev v Evropski uniji, ki preprosto nimajo primernega dostopa do hrane. 90 milijonov ton završkov hrane pa predstavlja tudi ogromno um, energije. Pravzaprav, tudi če te hrane ne bi zažgali, bi lahko okrepili proizvodnjo energije, če je ne bi pač v uporabili za proizvodnjo hrane. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo komisiji, gospe Popl. Thank you very much. Um... Najlepša hvala. Najlepša hvala za to delo. Pozdravljamo tudi vse amandmaje. Najlepša hvala za te dodatne sklice priporočilu v zvezi s okoljsko nevarnimi subvencijami. Najlepša hvala tudi zato, ker ste eksplicitno omedli nove eh, veščine, ki bojo potrebovali MSP. Najlepša hvala tudi za ta poziv, zato da bi imeli koherentno politiko. Komisija bo preučila to vprašanje, tudi eh, kar zadeva ekodizajn. Uporaba biomase pa je nekaj, o čemer bi morali še dodatno premisliti. Ne samo, kar zadeva to področje energentov, največkrat se to omenja namreč eh, na področju energentov, ampak lahko bi biomaso uporabljali oziroma bi začeli o njej razmišljati tudi kot o alternativi surevini. Ključno pri tej strategiji bom, da se pravilno politično odločimo glede uh, zavezujoče, glede zavezujoči, zavezujočih ciljev, ne povem, da smo indikatorje pripravili kar nekaj časa in poraba surovin je tudi bil eden izmed naših predlogov kot neke vrste proksi indikator na ravni Evropske unije, zato da bi preko tega ocenjevali uh, učinkovito rabo verov ta kazalnik, eh, ki se nanaša na odpadke, ki pokriva celo vrsto različnih odpadkov, pa ni najboljši kazalnik za uspešnost držav član, članic. Tudi, če bi lahko dosegli ta 30-stotni cilj do leta 2030. Zavezujoči cilji so sicer lahko zelo dobro, močno urodje, lahko pa to privede tudi do negativnih posledic za okolje. Tako da menim, da bi morali v to uložiti še nekaj dela. Glede eh, ciljev na področju odpadkov, pa komisija eh, pripravlja zakonodajni akt za revizijo ciljev glede odpadkov v zadnjem četrtletju leta 2015. To pripravljamo skupaj z drugimi elementi svežnja za krožno gospodarstvo. Eh, pri tem bomo poskušali doseči cilje sedmega okoljskega programa, akcijskega programa, Vzeli pa bomo zakup tudi različna izhodišča držav članic. Želim pa vas tudi obvestiti o tem, da bo potekalo javno posvetovanje. Evropska komisija bo s tem posvetovanjem začela ta četrtek, potekalo pa bo do 20. augusta. To posvetovanje bo priložnost, da opravimo razpravo v zvezi s krožnim gospodarstvom in v zvezi s eh, tistimi deli krožnega gospodarstva, ki se ne nanašajo, ne nanašajo na odpadke. 25. junija pa bomo organizirali tudi eh, konferenco svojih deležnikov na to temo. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo nazaj poročevalki. Moram pa vas spomniti, da imamo čez par minut drugi sestanek. Moramo iti tudi v drugo dvorano, kjer se bomo kjer bomo imeli skupno zasedanje, skupno sejo odborov Agri in Envi. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik, hvala vsem za dobre in konstruktivne komentarje. Večino predlogov bomo brez težav vključili v poročilo. Mislim, da bo poročilo po zaslugi teh predlogov še bolj kakovostno. Kot drugo, želim čestitati Franciji ker ste prepovedali završke hrane. To je bila zakonodaja, ki je bila sprejeta pred nedavnim in mislim, da to dobro ponazarja, kaj vse lahko dosežemo z zakonodajnimi akti tudi na področju hrane. Kot smo slišali, se stran vrže tam od skolje 1,3 oziroma e- ena tretjina vse hrane. Eh, glede davkov tudi. To je bilo predlagano v amendmajih, to sem prej pozabila omeniti. Pa še nekaj bi želela omeniti. Ta razprava glede deponij in sežigalnic. Kaj moramo storiti? Zato potrebujemo kazalnike zato ker obstajajo odpadke, ki jih eh, ni možno ločeno zbirati, ki jih ni možno ponovno uporabiti in ki jih lahko pravzaprav samo sežgemo oziroma deponiramo kot odpadke. Ampak študije kažejo, da to vrstne odpadke predstavljajo samo 5 odstotkov vseh odpadkov. In težave, ki jih trenutno imamo, se nanaša predvsem na to, kako zagotoviti, da bi naprimer gume, ki bi jih lahko ponovno uporabili, ne bi uporabili v sežigalnicah, samo zato, ker je to interes občin, ker je to poceni gorivo. Pazljivo bi morali o tem premisliti tu o parlamentarni komisiji skupaj z eh, podjetji in zagotoviti, da bomo imeli neke spodbude, odgovornost proizvajalcev in pa da bodo podjetja izkoristila vsa, vse to vrstne odpadke in jih vzela iz tega toka odpadkov. Nekateri kolegi zlasti iz držav eh, članic iz vzhoda so povedali, da je to lahko veliko breme, zlasti, če nimajo, če nima, če nimajo sežigalnic. Seveda je to lahko breme, zato smo pripravljeni premisliti o tem, ali bi bilo možno uporabiti panevropske strukture za to vrstne odpadke. Ampak mislim, da je ta korak naprej možen in spremenitve bojo najhujše pač za Nemčijo, za Finsko in za nizozemsko, ki to so države, ki so ogromno vložile v sežigalnice in, in deponije. In če bi. dosegli cilje na področju reziska, eh, reciklaže, bomo uporabljali samo 5 odstotkov vseh zmogljivosti na sežigalnicah in deponijah. In vprašanje je, kako pa uporabiti vse, vse to dodatno kapaciteto teh obratov in jo spremeniti, naprimer, v proizvodnjo energije. To bo veliki ziv za nas in pri tem bomo morali sodelovati z občinami, lokalnimi vladami in upravami. Morda bo to moralo biti tudi subvencionirano. Hvala. Najlepša hvala. Samo še na časovnico naj vas spomnim. Na odboru Envi bomo o tem glasovali 17. junija, na plenarnem zasedanju pa verjetno julija ali septembra. Točk pod razno nimamo. Spomnim naj vas samo še na to, da bo naslednje zasedanje našega odbora 18. junija v Strasburu in 16. in 17. v Bruslju. Zdaj pa predlagam, da prekinemo za par minut in pač eh, omogočimo, da se naši kolegi iz odbora agri nam pridružijo.